po volitvah. Drage kolegice in kolegi, prosim vas, da se ustanete, poslušali bomo evropsko himno. liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice in kolegi. Prisrčno vas pozdravljam pri prvi seji Evropskega parlamenta po volitvah. Naj vam vsem čestitam, tistim, ki ste bili ponovno izvoljeni, pa tudi tistim, ki ste bili prvič izvoljeni v Evropski parlament. Nekoliko manj kot polovica poslancev je bilo izvoljenih prvič v Evropski parlament. Še prav posebej razveseljujoče je, da je 35 odstotkov poslank, še nikoli nismo imeli toliko žensk v Evropskem parlamentu. 170 milijonov državljank in državljanov je sodelovalo pri volitvah vaše oziroma naše delo pa